Dear colleagues, let's start. In kolege, bomo začeli. Predlagam, da začnemo e, naš sestanek najprej se sprejemom dnevnega reda. Dnevni red ne vključuje več gospodarskega dialoga in pa izmenjave mnen z predsednikom Ekofina, se pravi finančnim ministrom Latvije. In to zato, ker se je sestala evrska skupina, ki se ukvarja z nadaljevanjem pogajanj z Grčijo v zvezi s podaljšanjem programa pomoči. Torej zaradi tega sestanka uh, Eh, minister ne more priti na sestanek Ekona in eh, zato bomo to izmenjavo mnen predstavili na pozneje. Potem pa še ena eh, dobra najava, politični dogovor je bil dosežen v trialogu o uredbi o transparentnosti finančnih transakcij z vrednostnimi papiri. Rezultat je zelo dober sedaj imamo eh, prvo uredbo o shadow bankingu, v katerem so se dogovorili so zakonodajalci. To boste vse našli napisano v zapisniku in v besedilo dogovora. Veliko eh, točk eh, parlamenta je bilo vključenih v končni zakonodajni tekst, zato čestitam parlamentu, poročevalcem in sekretarjatu za upravljeno delo. Prav tako želim povedati, da dogovor med Evropskim parlamentom OSRB o praktičnih načinih izvajanja demokratične odgovornosti in nadzora nad izvajanje nalog, ki se nalagajo SRB v okviru SRM, Tudi tu je bil dosežen dogovor in po tehnični finalizaciji bo to besedilo predloženo konferenciji predsednikov, eh, ki je eh, že dala prvotni mandat za pogajanje, potem drugi trilog o uredbi o eh, benchmarki 22. junija. Napredek je bil dosežen, določen napredek je bil dosežen, še vedno pa nam ostaja veliko dela kar pomeni, da se bo trilog nadaljeval v času luksemburškega predsedovanja. In za konec mislim, da smo že zelo blizu eh, končnega dogovora o direktivi o medijaciji in končni trilog bo, upajmo, torej upajmo, da bo končni trilog nas eh, ledni torek. Torej, hvala za to in končno. Delegacija Ekona je prejšnji teden šla v Madrid. Ta obisk je bil zelo ploden, zanimiv in intenziven. Srečali smo se z predstavniki španskih eh, oblasti, razpravljali smo o širokem razponu vprašanj, vključno z finančno in gospodarsko situacijo v Španiji in vključno z španskim eh, prispevkom k delu petih predsednikov. Mislim, da je. Eh, to bilo zelo eh, pomembno in da je bil pomemben tudi prispevek Evropskega parlamenta. Eh, sedaj pozdravljam gospod Daniel Lui, ki je predsednica nadzornega odbora ECB ustanovljenega v okviru SSM. Eh, to je prva taka javna razprava v skladu z medinstitucionalnim dogovorom in tudi v skladu s sklepom koordinatorjev iz eh, maja. Gospod Nui smo povabili, da eh, se pogovarjamo o naslednjih temah. In sicer Anakredit, potem o kreditih, nefinančnemu sektorju in kapitalskih zahtevah za banke in pa o, pa o procesu sreb. Torej, vse teme so zelo zanimive in Daniel, takoj vam dajem besedo. Good morning, Mr. Chairman. Dobar dan, eh, gospod predsednik, poslanke in poslanci. V veliko veselje mi je, da sem lahko ponovno tukaj na sestanku Ekona. V uvodnih eh, izjavah vam bom dala nekaj informacij eh, o situaciji v bančnem sektorju pod nadzorom SSM. Eh, Potem eh, bomo govorili o temah, za katere ste me zaprosili, se pravi eh, kapitalske zahteve za banke, tako imenovani SREP, potem pa tudi eh, o anakreditu, se pravi Analytical Credit Dataset. Prav tako bomo na kratko govorili tudi o SRB na hitro pregled bančnega sektorja. Banke v evrskem območju napredujejo pri reševanju posledic finančne krize, istočasno pa se tudi prilagujejo spreminjajočemu se regulativnemu in poslovnemu okolju. Izvedena je bila celovita ocena, ta je zagotovila potrebno transparentnost in pokazala, da je bančni sektor dobro opremljen, da se eh, sooči z možnimi negativnimi šoki. Vendar pa ostajata še dva izziva. Prvič, eurobanke oziroma banke na euroobmočju se še vedno bojijo z problemi slabe dobičkonosnosti. To je v glavnem posledica krhke in neenake, eh, eh, neenakega oživljanja gospodarstva, prav tako je tudi posledica okolja, ki tudi izvaja pritisk na, eh, na neto eh, obrestne eh, marže. Eh, potem eh, se vse eno pojavljajo znaki, da se stvari izboljšajo, vendar bo treba stvari, določene stvari v okviru poslovnih modelov izboljšati. Drugi izziv se nanaša na veliko problemov, ki so povezani z problematičnimi sredstvi. Problem nedobičkonosnih eh, sredstev zahteva celovit pristop, vendar nimamo ene rešitve, ki bi ustrezala vsem kajti izvori tega problema imajo različne vzroke. Med njimi so splošne gospodarske razmere, eh, neprimerne bančne prakse, eh, neustrezni pravni ukviri za izterjavo dolgov in pa pomankljive zmogljivosti in pa slabi eh, pravosodni sistemi. Nekaj teh vzrokov presegajo mandat SSM, vendar pa lahko eh, ugotovimo, da slaba dečkonosnost in pa eh, težke posledice se nadaljujejo in da obremenjujejo poslovanje bank. Sedaj pa eh, želim predstaviti ključne projekte in odločitve nadzornega sveta. Že marca sem omenila, da je eh, proces eh, SSM zaključen vendar pa nam še ostaja kar precej dela, preden bomo dosegli stabilno situacijo. Vsak dan pridobivamo nove izkušnje. Nekatere stvari bodo zahtevale čas, kot je razvoj skupne nadzorne kulture znotraj SSM. To bo napor, ki ga bo treba izvajati vsak dan in prepričana sem, da bodo ti napori prinesli tudi željene rezultate. Eh, v tem okviru smo izvedli tudi polletni pregled naših eh, nadzornih prioritet, da bi zagotavili eh, še naprej ustrezno zbiranje podatkov, upoštevajoč tudi zadnje razvoje in pa našo oceno ključnih tveganj. Ta razvoj pa zahteva tudi potrebne prilagoditve, da lahko izpolnimo zahteve BRDD, MREL in TLAK. Eh, kakovost bančnega kapitala, zlasti v zvezi z eh, davčnimi sredstvi in eh, davčnimi dolgovi, ki bodo prav gotovo še naprej zanimivi za naše delo, zlasti upoštevajoč okolje, v katerem so obresne mere nizke. Prav tako smo prilažodili prioritete za leto 2015 in bomo nadaljevali z Eh, nadzorom. Kakšne so kapitalske zahteve in sreb? Eh, izvedli smo, kot sem rekla, tako imenovano celovito oceno, comprehensive eh, assessment, in sedaj nadaljujemo z ukrepi, ki so, eh, ki so za to potrebni. Naj vas spomnim, identificiran eh, primankljaj eh, kapitala za 25 bank je znašal 24,6 milijarde. V letu 2014 so banke zbrale 18,6 milijard novega kapitala. Posledica tega je bilo, da so nekatere banke že zapolnile kapitalske lukne. Eh, pred objavo rezultatov celovite ocene oktobra 2014. Poleg tega so banke morale pokriti primankljaje v šestih mesecih oziroma devetih mesecih po objavi teh rezultatov. To pomeni, da je eh, končni rok za odpravo eh, teh primankljajev 26. juni 2015. Ba še nekaj bank eh, eh ni izpolnilo tega načrta. Eh, In sedaj želim povedati še nekaj besed o srepu. Kot veste, ta določa za vsako banko eh, kapitalske zahteve, ki so specifične glede na institucijo v okviru stebra 2. Eh, sprejem eh, srepa oziroma sklepov srepa za leto 2015 je sedaj za nami. Te odločitve so bile sprejete na začetku leta 2015 na podlagi nacionalnih pristopov sred. Eh, te, te eh, so bili sprejeti 2014 in to je bilo eh, dopolnjeno tudi za rezultati celovite ocene SSM. S tem smo tudi vključili nedobičkonosne izpostavljenosti dobro kapitaliziranih bank. Od tega leta naprej bomo prvič nadaljevali z enotnim pristopom SREP, to je ključni korak za enotnega nadzornega in namen je zagotoviti usklajeno obravnavo eh, pomembnejših kreditnih institucij v okviru celotnega SSM. Da bi lahko zagotovili enotno uporabo metodologije SREP, trenutno izvajamo eh, poglobljeno analizo SREP, eh, Srep eh, bomo prilagodili na podlagi te analize. Vsi moramo priznati, da je eh, skladen pristop eh, k nadzoru še toliko pomembnejši in bo še toliko bolj učinkovit, če bodo vse institucije SSM morale izvajati iste zahteve. V tem pogledu smo daleč od zadovoljive situacije. Zaradi velikih razlik v eh, bančnih regulativah posameznih držav znotraj SSM in znotraj EU. Danes imamo sicer eh, enotna pravila za vse, ampak to samo na papirju, ne pa v praksi. Potem regulativna obravnava kapitala, tu imamo eh, tako tako imenovano možnost nacionalnih eh, diskrecij. Glavni cilj mednarodnega okvira Basla III je bil spodbujati bolj odporen bančni sektor, tako da bi se izboljšala kakovost, kakor tudi eh, količina kapitala. Kot veste, Basel III eh, je bil sprejet v Evropi v okviru svežna CRD4 in CRR tako Basel 3, kako tudi CRD 4, CRD svežen vključujeta prehodne ureditve, da bi se zagotovilo bančnemu sektorju izpolnjevanje visokih standardov v zvezi s kapitalom, tako da se zagotovi neko razumno zadržanje eh, prihodkov in dobička ter eh, eh, investicija kapitala in da se zagotovi istočasno eh, Eh, kreditiranje gospodarstva. CRD 4, CRD Svežen omogoča ta pristojnim organom odločati, kako te prehodne ureditve izvajati, eh, vendar pa je prišlo do neenake eh, uporabe le teh instrumentov v državah članicah. ECB e je pristojni organ odgovoren za banke na evrskem območju. Eh, potrebno je bilo eh, sprejeti še nekaj dodatnih eh, odločitev v najboljšem interesu bančne unije. To je pač cilj, ki ga imamo in moramo ugotoviti, kakšne so možnosti večje harmonizacije in večje koordinacije. Sedaj pa dovolite, da na hitro povem nekaj besed o Analytical Credit Dataset in Anacredit pobude. To je projekt, ki je bil začet pred, da se je začel SSM. Prvotni cilj je bil zagotoviti najpomembnejše podatke, enotno zbiranje teh podatkov. To bi e, bilo korisno za e, namene centralnih bank, e, kako je naprimer enotno izvajanje monetarne politike in pa poslovanja, obladovanja tvegan, finančne stabilnosti, raziskav in statistik. In eh, prva faza projekta Ana Kredit je predvidena do leta 2018. Podarek v tej fazi je na kreditih, ki naj bi jih banke dajale podjetjem z pragom 25 tisoč evrov. Ta eh, znesek naj bi eh, omog eh, omogočil tudi boljšo analizo posojanja majhnim in srednjim podjetjem. Pozneje, se pravi, leta 2020 eh, naj bi se spodbujala tudi eh, hipotekarna posojila gospodinstvom in pa SP-jem. In v te namene bomo zbirali podatke, sicer eh, anonimizirane in želim podariti tudi, da ne bomo razširjali nobenih občutljivih podatkov, informacij oziroma podatkov o družinskem statusu. Eh, zbiranje teh podatkov tudi ni predvideno. Čeprav je ta projekt ECB začela preden, je dobila svoje nadzorne naloge, lahko ta nova eh, nadzorna funkcija tudi uporabi eh, pobude, ki trenutno potekajo. Projekt Anakredik omogoča veliko primerljivih podatkov, podrobnih podatkov, zlasti, ko gre za bančne portfelje, k, m, mm, upnikov, pičkonosna posojila in tako non. E, indikatori, ki jih bomo tako dobili in analize, bodo koristili nadzornikom, naprimer pri ocenjevanju e, tvegan, e, pri ocenjevanju ponderiranih tvegan za modeliranje in za e, zagotavljanje indikatorjev oziroma za e, ocenjevanje notranjega tveganja e, nadzorovanih bank prepričana sem, da bo SMM ogromno dobil od eh, SRM in zato sem odločena, da bom pomagala vzpostaviti zelo tesno sodelovanje med SSM in SRM. To bo koristilo vsem. To bo tudi bistvenega pomena za to, da se zmanjša upravne breme za bančni sistem in da se izognemo eh, temu, da bi banke dobivale konfliktna sporočila. Sodelovanje med SSM in SRM eh, bo eh, določeno v eh, memorandumu o eh, sporazumevanju. Ta memorandum bo opisal tudi informacijske tokove med obema organoma. Že v tej fazi ECB in SRB izmenjuje ta informacije, kot je to tudi predvideno v zakonodajnem aktu. Sodelovanje, ki, se, na naš, ki ga opisuje omenjeni eh, memorandum se je že začelo. Eh, prav tako smo začeli sodelovati na, pod, na drugih področjih, kot je naprimer IT. In eh, za zaključek naj povem, da smo veliko naredili od začetka SSM, veliko izzivo ostaja še eh, pred nami. Moramo uskladiti pri, nadzorne pristope in prakse v okviru celotnega SSM. Eh, Ti pristopi morajo biti kakovostni, spoštovati visoke standarde in ostati eh, naša prioriteta. Prav tako smo začeli z celovitim pregledom bančnih notranjih modelov za kapitalske zahteva in pa pre, eh, previdnostno harmonizacijo uporabe nacionalnih opcij in diskrecij znotraj CRR in CRD4. Prav tako poskušamo dosežiti skupne primerljive rezultate in ustresno uravnoteženost med različnimi eh, za, za, zahtevami. In končno veselimo eh, se že rezultatov, ki jih bo prinesel zakonodajni proces o strukturni reformi bank. In eh, upamo, da bo parlament pri eh, oblikovanju tega odigral ustrezno vlogo in da bomo lahko zagotovili enotno eh, implementacijo uredbe znotraj SSM. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala vam. Hvala lepa. Prepričani smo, da bo to omogočilo reforme v okviru mehanizma SSM. Zdaj pa začenjamo z govorci. Georgios Krico se prvi. Hvala, gospod predsednik. Rad bi postavil nekaj vprašanj v zvezi s tem, kaj se dogaja v bančnem sektorju v Španiji, na portugalskem, zlasti po našem obisku v Madridu. Mislim, da gre španskim bankam zelo dobro. Rešile so že veliko težav, ki smo jih imeli v preteklosti. Po drugi strani pa bi lahko bile dovzetne za grško krizo. Namreč v Grčiji imamo bančno in gospodarsko krizo. To se preliva na evrsko območje v obliku krize zaupanja. Ali bi lahko kot predsedojoča enotnemu nadzornemu mehanizmu povzeli močne plati španskega in portugalskega bančnega sektorja in ali bi morda lahko menili tudi tiste plati, kjer morajo narediti še več in odpraviti napake. Well, uh, Hvala lepa za to vprašanje. Državi, ki ste jo omenili, podobno kot druge države, sta šli skozi reforme, prestrukturiranje določenih bank in posledično so se te banke, še zlasti v Španiji, zelo dobro odrezale v tej celoviti oceni. Zato ni nobenega razloga, da bi menili tudi upoštevaje to, da jih zdaj nadzoruje ta nadzorni mehanizem in zato tudi spremljamo učinke drugega kroga, tako rekoč, te grške krize, tako da ne pričakujemo zaradi nadzora, da bi prišlo tudi do drugega vala eh, prelivanja krize iz Grčije. Eliza Ferrera. Hvala lepa, da ste z nami, hvala za vse informacije, ki nam jih posredujete. Omenili ste odnos med nadzorom in reševanjem. Vendar pa nas je gospa Cunning obvestila o tem, da je prišlo do zelo, zelo velike zamude pri uvajanju direktive o sanaciji in reševanju. Ali to vpliva na vašo zmogljivost reševanja, ko prosite za več kapitala, ko govorimo o pogojih za povečanje kapitala zaradi pokrivanja tveganja? Skratka, kakšna je vaša filozofija, ko uporabljate te časovne okvirje in ko uporabljate nacionalne možnosti? Skratka, pri celotnem tem prehodu, kakšna je vaša filozofija, kaj vas skrbi in kako si vi razlagate te zamude, nepotrebne zamude pri tem, da bi dobili enotne pogoje za vse in da bi dobili enoten nadzor. To je zaenkrat moje vprašanje. Hvala lepa. Strinjam se z mnenjem Elke König, da bi direktivo o sanaciji in reševanju morali začeti izvajati čim prej. Pravzaprav bi jo morali začeti izvajati že v začetku tega leta. To je bila zaveza. Posledica za nadzornike je ta, da namesto, da bi imeli skupni jezik in skupna orodja, morajo naši zaposleni poznati vse nacionalne režime tistih držav, ki še niso prevzele direktivo. To pomeni, da potrebujemo več znanja, več časa, ki bi ga lahko bolje porabili za naloge nadzora. Skratka, naša naloga zaradi tega ni nemogoča, je pa veliko, veliko bolj zapletena. To velja tudi za tiste države, kjer ni harmonizacije direktive, so se namreč prevzemale dolgo pred enotnim nadzornim mehanizmom, zato je prišlo do različnih prevzemov te zakonodaje. Včasih je preveč prostora za prožnost, zato ker se v veliki miri uporabljajo nacionalne možnosti. Skratka, potrebujemo harmonizirane predpise, zato da bomo lahko tudi harmonizirano izvajali zakonodajo. No, očitno so nekatere banke zaradi te situacije dobile konkurenčno prednost in to ne skrbi. Nisem prepričana, da to daje prednost komorkoli. Tisto, kar je gotovo, je, da je zaradi ne prevzema te zakonodaje naše delo veliko težje. To je nedvomno. Well, even, uh, In kot pravite, gospod predsednik, bo to še pomembne leta 2016, ampak del direktive se uvaja že letos in če se to ne dogaja, potem seveda moramo uporabljati nacionalno zakonodajo in včasih je ta nacionalna zakonodaja zelo blizu direktivi, včasih pa nacionalne zakonodaje ni ali pa se tako zelo razlikuje od direktive, da je zadeva zelo zapletena. Hvala. Mislim, da moramo pozvati države članice naj čim prej zaključijo prevzemanje te direktive. Opravičujem se, gospod Ozok je naslednji. Izvolite. Dziękuję bardzo. Szanowna pani przewodnicząca, po wejściu w życie... Hvala lepa. Gospa predsednica Potem, ko je bil uveden mehanizem, imamo zdaj nadzor nad kapitalskimi zahtevami in finančnimi konglomerati, pa tudi glede transakcij, ki jih izvajajo bančne skupine. Tisto, kar me zanima, je nadzor nad transakcijami. Moje vprašanje je teoretične narave. Naj vam pa povem, da se ta primer je zgodil tudi v resničnosti. Če v eni od držav, torej če bi naj reševali eno od bank v državah, ki jih pokriva ta mehanizem, in če bi prišlo do razprave o ceni banke, njenem premoženju in Če bi bili izraženi dvomi, ali se ta transakcija izvaja v dobri veri ali ne, v kolikšni meri lahko pričakujemo, da bi ta enotni nadzorni mehanizem oziroma Evropska centralna banka posredovala? To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je, kakšna je delitev pristojnosti med nacionalnimi oziroma evropskimi nadzornimi organi. Ali nam to lahko, prosim, razložite nekoliko podrobneje? Hvala. Uh, Hvala lepa. Kar zadeva prodajo bank, če sem vas prav razumela, ste govorili o ceni. Mi, nadzorniki, nimamo nič opraviti s ceno mi smo zadolženi zgolj zato, da so kupci banke dobri delničari, dobri kupci. To je tisto, kar je naša pristojnost. Mi lahko rečemo ali menimo, da so ti imetniki kapitala dobri kupci. Posledica ne sprejema pa bi lahko bila ta, če je do prodaje že prišlo, bi mi lahko odločili, da ta novi lastnik nima glasovalnih pravic. Če ta imetnik eh, kapitala banke ni primeren, bi mu lahko dozeli glasovalne pravice. To je naša vloga tako kot prej nacionalni nadzorniki, zdaj je pač to enotni nadzorni mehanizem. Spraševali ste tudi o delitvi pristojnosti med Evropsko centralno banko in nacionalnimi nadzorniki. Nekatere pristojnosti so seveda v končni fazi v rokah enotnega nadzornega mehanizma, to pomeni Evropske centralne banke in nacionalnih nadzornikov, recimo, ko govorimo o tako imenovanem srepo oziroma kapitalskih zahtevah. Druge stvari pa so še vedno v rokah nacionalnih nadzornikov, kot recimo boj proti pranju denarja, eh, varstvo potrošnikov. Potem pa je tu tudi neka siva cona, neko sivo območje, kjer moramo pridobiti od pravnikov nacionalnih organov in Evropske centralne banke um, pravno mnenje. V nekaterih primerjih imajo nacionalne možnosti, ki so v rokah pristojnih organov in od novembra je pristojni organ enotni nadzorni mehanizem. Ampak, če so bile nekatere stvari prevzete v nacionalno zakonodajo, preden je bil ustanovljen enotni mehanizem, lahko smatramo, da so te zadeve v rokah enotnega mehanizma ali pa ne. Če je bilo tako predpisano tudi v uredbi, potem je uredba na prvem mestu in izvajamo neposredno uredbo. Če pa gre za prevzem direktive, tam ni tako zelo jasno. To je tudi del težav, ki jih ima enotni nadzorni mehanizem v prvem letu delovanja. Želimo si predvsem biti na pravi strani popravni plati, ko sprejemamo odločitve, ampak eh, izvedeli smo, da je naše delovanje zelo korektno. Hvala lepa. Gospod Orban Gue. Eh, eh, Hvala lepa. Vi grškim bankam svetujete naj zmanjšajo svojo izpostavljenost v odnosu do grškega javnega dolga? To je moje prvo vprašanje. Če bo odgovor da, vas sprašujem, kakšna je poanta tega, če je grška država edina, ki bo lahko podprla grške banke, če bodo te postale nesolventne? Če bankrotira grška država, bo bankrotiral tudi grški bančni sistem. Zato je nekoliko čudno, da pritiskate na grški bančni sistem in da mm, pravzaprav grški vladi likvidnostno še bolj otežujete situacijo. To ni smiselno, če je vaš namen ta, da bi zagotovili, eh, da ne pride do bankrota grških bank. Hvala. Well, Najprej bi rada povedala, da izvrsno sodelujemo z grškimi nadzorniki, ki so člani našega nadzornega odbora. So izvrstni nadzorniki in so nam veliko pomagali pri reorganizaciji in prestrukturiranju grških bank v zadnjih nekaj letih. Verjetno ste opazili, da so med to celovito oceno se grške banke odrezale relativno dobro. Sama sem se že pogovarjala o položaju grških banj večkrat, tudi pred odborom Ekon sem že govorila o tem in pravzaprav nimam kaj dosti dodati k tej razpravi in veselim se, podobno kot moji kolegi, da bomo kmalo opazili, bel dim, ki nam bo pokazal, da je prišlo do dogovora tudi na politični ravni. Dokler pa se to ne zgodi, mi opravljamo svoje delo nadzornikov, kar pomeni spremljanje solventnosti in zagotavljanje likvidnosti. Hvala. Hvala lepa, Sven Gigold. Ja. Elementes, que no me siento respondido. Izvolite. Niste odgovorili na moje prvo vprašanje. Vprašal sem, ali grškim bankam svetujete naj zmanjšajo svojo izpostavljenost do grškega javnega dolga. Naša naloga ni svetovanje. Mi pomagamo v določenih situacijah na podlagi pravnega okvirja, odločitve, ki se sprejemajo, pa niso javne, zato ne bi komentirala odločitev, ki so morda bile sprejete glede bank. Hvala lepa, zdaj pa res Sven Gigold. Dobrodošli še enkrat in hvala lepa za delo Pri izgradni in v tej fazi je ta enotni mehanizem še tudi zdaj. Vidimo, da ta ustanova napreduje in to je dobra novica za Evropo. Kljub temu pa imam nekaj vprašanj. Najprej. Kar zadeva metodologijo ocene tveganja, je moja ocena ta, da praktično ne razlikujete med manjšimi in večjimi inštitucijami? Ali lahko parlamentu bolj sistematično poročate o tem, kako razlikujete med majhnimi in večjimi inštitucijami? To je del uredbe, vendar pa se mi zdi, da ta razlika ne, to razlikovanje ne zadošča načelu sorazmernosti. Omenili ste tudi Ana Kredit. To je bilo ustanovljeno že pred ustanovitvijo SSM oziroma nadzornega mehanizma. Nalaga pa dodatno breme, ki je problem za manjše inštitucije. In ne nazadnje, zanima me vaša pripomba glede tega, kar je povedala nizozemska vlada, namreč, da je enotni mehanizem sicer uspešen, ne pa dovolj učinkovit. In slišim tudi, da so nekatere standardne operacije, ki so jih prej nacionalni organi uspešno izvajali, da je zdaj mm, to veliko počasnejše in da traja do dva meseca. Tako da me zanima, kaj pravite na to mnenje eh, Nizozemske centralne banke. Hvala lepa. Glede metodologije za oceno tveganja in glede sorazmernosti. Trudimo se po najboljših močeh, da bi izvajali načelo sorazmernosti. Prva stvar je seveda ta, da ločimo med pomembnejšimi in manj pomembnimi inštitucijami. Pri tistih, ki so manj pomembne, je stopna sorazmernosti povsem v rokah nacionalnih nadzornikov. Recimo, primer, priporočilo, ki smo ga dali glede dividend. To je bilo namenjeno pomembnejšim inštitucijam in poslali smo to nacionalnim nadzornikom in jih prosili, da uporabljajo to po načelu sorazmirnosti. Predvsem, ko gre za manj pomembne inštitucije. Sama nimam nikakršnega dvoma, da obstaja zelo močno načelo sorazmernosti, ki se učinkovito izvaja. Prav tako si prizadevamo za to, da bi v čim večji možni meri upoštevali razlike med pomembnimi in manj pomembnimi inštitucijami. Pa tudi med samimi pomembnimi inštitucijami imamo nekatere, ki imamo velike bančne skupine druge skupine so manjše. Lahko gre recimo za večje inštitucije v manjši državi. Ali bi lahko poročali parlamentu o izvajanju načela sorazmernosti v pisni obliki, si to želim, to bi mi zelo pomagalo. Dobivam namreč veliko vprašanj in vi ste tudi zdaj spregovorili ravno o nekaterih od teh vprašanj. Seveda kar zadeva oceno tveganja in eh, proces sreb, bi rada povedala, da v veliki meri oziroma popolnoma uporabljamo okvir EBE. Ta je bil sprejet, tako da mi tu ne začenjamo čisto od začetka in iz nič. In še kar zadeva Ana Kredit. Naleteli smo na situacije, ko so bile zahtevane zelo granularne informacije. Nadzorniki manjših bank so najbolj zainteresirani za take informacije. Namreč gre za mala in srednje velika podjetja, ki so izjemnega pomena za naša gospodarstva. In to je razlog za te granularne informacije. Seveda obstaja neposredna povezava med eh, granularnostjo in ustvarjanjem bremena. Opravljena je bila analiza eh, stroškov in koristi in sicer so nacionalne centralne banke opravile to analizo in odločile, ali nekaj velja za zadostno ali ne. In če to ne bo dovolj, bi morali dobiti odziv ustreznih inštitucij, držav, ki so mnenja, da to ne zadošča. In še kar zadeva uspešnost in učinkovitost. Priznam in dala vam bom primer. Imamo zelo zapleteno delo. dala sem že primir držav, v katerih eh, direktiva o sanaciji in reševanju ni bila uveljavljena. To pomeni, da morajo nacionalni eh, nadzorniki poznati nacionalno zakonodajo. V nekaterih primerjih morajo tudi naši zaposleni poznati 19 različnih sistemov in zakonodaj. In glede tega, da odločitve včasih trajajo dlje, tu sta dva elementa. Prvič, to je prvo leto. Vse, kar počnemo do novembra 2015, bo prvič. Zato moramo imeti ustrezne podlage za našo politiko in to traja nekaj časa. ne želimo sprejemati odločitev, ki bi dajale napačne precedenčne primere. In upamo, da bodo te težave izginile po prvih 12 mesecih. Glede ostalega pa, no, nekatere časovnice, nekateri roki, ki smo jih dobili, so bili morda primirni za nacionalne nadzornike, ko pa morate zadeve izvajati najprej na nacionalni ravni in zadevo potem eskalirati do enotnega nadzornega mehanizma, je zadeva nekoliko drugačna. In če morate še do ebe, so zadeve praktično neizvedljive v teh rokih. Recimo. Complicated. Uh, reševanje nekaterih globalnih problemov, tako imenovanih globalnih sifijev. Tu moramo poskrbeti, da bodo posamezni koraki čim manj kompleksni. Menim, da imamo izvrstne ekipe, ki si zelo prizadevajo, da bi rezultate videli čim prej. Lahko se zgodi, da dobimo tudi unaprej analizirane odločitve, glede katerih se moramo odločiti v zelo kratkem času. Tako da ni vedno krivda našega mehanizma. Vem, da bo tudi EBA organizirala pomembno delavnico glede načela sorazmernosti. Naslednji je Marko Zani. Petra Simona, prosim, da prevzame predsedovanje za par minut. Si. Hvala. Tri vprašanja imam. Prvo vprašanje se nanaša na prihodnje stresne teste. V nedavnem intervjuju ste dejali, da leta 2015 teh testov ne bo, pač pa da bodo leta 2016. Moje vprašanje je, ali bo prišlo do spremembe meril, ki se uporabljajo pri analizi in konkretnejše, ali imate namen oceniti tudi izpostavljenost izvedenim inštrumentom, ki jih imajo glavne evropske inštitucije v svojih bilancah. Drugo vprašanje. ETA Bank, to je prvi primer uporabe nove direktive o sanaciji in reševanju v Evropi? Ali upoštevate težave, ki bi jih lahko imela nemški in avstrijski sistem brez javnih garancij? Zanima me, kako napreduje izvajanje nove direktive in kako upoštevate potencijalno tveganje neuspeha uporabe te direktive na nemški in avstrijski sistem. Zadnje vprašanje. Eh, glede italijanske banke Monte dei Paschi di Siena, banka, ki je padla na prejšnjih stresnih testih, po povečanju kapitala za 3 milijarde evrov nedavno me zanima, ali je s tem povečanjem kapitala banka zdaj dejansko dosegla zahtevani kapitalski koeficient. Zanima me tudi, ali boste zahtevali še dodatne korake za normalizacijo položaja. Hvala lepa. Uh, to je veliko dela. Za 123 bančnih skupin si lahko predstavljate, da je mm, dela veliko. Vsekakor bi morali začeti z našim delom praktično isti trenutek, ko smo začeli z našim delom in niti v ZDA tega ne počnejo vsako leto. Smo pa vsekakor zavezani temu, da opravimo svoje delo pri stresnih testih in to je predvideno, da bi zaključili v letu 2016. Začeli smo razmišljati o organizaciji, o celotni sliki, vendar pa bodo priprave na izvajanje stresnih testov 2016 se začele septembra. Glede neizvajanja direktive o sanaciji in reševanju, situacija je povsem jasna, ali je direktiva prevzeta ali ni. Če ni, moramo upoštevati, kakšen je položaj v državi, ki direktive še niso prevzele. Mnoge države imajo nacionalno zakonodajo o reševanju, zato spoznavamo to zakonodajo in smo pripravljeni jo tudi uporabljati, če se bo izkazala potreba. Če take zakonodaje ni, potem imamo stike z Ministrstvi za finance. Podobno kot GD za konkurenco na evropski ravni. moramo pač dobiti primernega sogovornika. In tako smo imeli dialog tudi prej, ko ni bilo tega okvirja za reševanje. Skratka, poznamo situacijo posameznih držav in zelo se že veselimo, da bo čim prej prišlo do prevzema direktive. Kajti naše delo je veliko, veliko bolj zapleteno v državah, kjer direktiva še ni bila prevzeta. Spraševali ste tudi glede Montepaski. Montepaski je imela premalo kapitala, banka je zdaj rešila to pred 26. julijem, kar je bil rok. To se mi zdi, da je dobro in pravzaprav nimam kaj dosti dodati k temu. Hvala lepa. Bernard Monu. Euh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa eh, predsedujoče, junija ste predstavili stres teste za leto 2015 za 123 eh, ustanov. Moje prvo vprašanje se nanaša na metodo teh stres testov. Drugič, te testi, ki se jih izvedli, so ocenjevali individualno učine krize, ne pa skupnega učinka. Eh, prišli smo tudi do ugotovitve, da prihaja do defla, deflacije. In ali ste analizirali eh, kombiniran učinek krize na banke, tu govorim zlasti o eh, pacu finančnih trgov, o eh, pacu cen nepremičnin in tako naprej. Kolega je ravno kar govoril o problemih eh, eh CDS, o angažmajih in sam menim, da je učinek le teh podcenjen. Eh, v primeru eh, krize ali ne bi bila sama solventnost bank eh, ogrožena in ali menite, da ste svobodni pri svojem delu, kar zadeva obveznost poročanja svetu guvernerjev ECB. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Kar zadeva samo metodo stres testov za leto 2016. Tu eh, bo razprava podobna podobno kot smo to delali z EBO. Eh, razprave se še niso začele, ampak se bodo začele jeseni. Kar pa zadeva sam scenarij. Veliko akterjev eh, sodeluje v tem scenariju, tu je eh, najprej odbor o baseline scenariju, potem vsega, SRB, po, eh, svet sistemskih tveganj, eh, ta igra zelo pomembno vlogo. Potem še en pomemben del ECB prispeva tako na splošno eh, k reševanju finančne stabilnosti in v EBIS se odloča o samih scenarijev izvedbe teh eh, stres testov. Vendar pa se ne glasuje naši člani so tisti, ki neposredno glasujejo. Vse to bo izvedeno na zelo kooperativ način, vse to bo izvedeno usklajeno. SSM bo upošteval eh, rezultate tega premisleka in tudi rezultate glasovan, eh, glasovanja v IBA. Mislim, da je to koristno da je koristno sodelovanje vseh teh ljudi, ki zelo dobro poznajo tematiko in ki so že eh, sodelovali pri oblikovanju stres testov. Omenjali ste tudi eh, skupen očinek, eh, skupne scenarije, ki naj jih ne bi upoštevali pri teh javn, javnih okrepih. Eh, Tu je ravno razlika. Tu govorimo o izvajanju teh eh, testov na, na eh, široki ravni. Ehm, po drugi strani se pa ne govori o eh, testih, ki se redno izvajajo vsakeč, ko gre nek nadzornik oziroma recimo vsakeč, ko sama osprašujem eh, svojo ekipo v smislu, kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do tega in tega, kakšen bi bil učinek eh, na banke v okviru SSM. Že to je neke vrste stres test, test zdržljivosti. Skratka, poskušamo upoštevati tudi učinek možnih dogodkov. To je tekoče delo eh, nadzornikov, to je njihovo orodje. Te vrste stres testov morajo eh, iz, izvajati in ti testi se lahko nanašajo na majhne banke, ki se v glavnem ukvarjajo s poslovanjem z občani oziroma se lahko nanašajo na velike, bolj bolj kompleksne banke in vse te eh, možne učinke upoštevamo. Seveda eh, se lahko zgodi, da pozabimo preveriti ta ali oni eh, dejavnik tveganja. Ampak veliko stvari preverjamo, veliko stvari testiramo, veliko razmišljamo o možnih posledicah določenih dogodkov, do katerih bi lahko prišlo oziroma določenih eh, eh, situacij. No, Drugo vprašanje, ali se počutim svobodno pri svojem delovanju. Absolutno, zelo hvaležna sem ECB, da mi je omogočila tak ukvir delovanja, da imam tudi ustrezno podporo, ki mi omogoča, da se osredotočam na nadzor. Eh, potem, kar zadeva ostalo delo, najemanje, plačila, nagrajevanje, vse to ECB eh, e zagotavlja, kar pomeni, da se lahko uh, ukvarjam z nadzorom, pri tem delu se počutim posebno neodvisno in samostojno. In uh, dejstvo, da me je ravno parlament izbral za to nalogo, je zelo uh, pomemben element in uh, tudi zagotavlja večno neodvisnost. Gospod Lamasur, hvala lepa. Gospa uh, predsednica, rekli ste, da ugotavljate, da je bilo med člani. evrskega območja, med članicami evrskega območja različna, eh, različne zakonodaje, nekatere od teh zakonodaj so starejše, druge so novejše in seveda vaša eh, nova vloga je, da se zagotovi večjo sklajenost med temi. Ali bi nam lahko povedali, na kaj se trenutno nanašajo največje razlike? Kje so te največje razlike in katere so tiste razlike, ki utegnejo preživeti tudi po eh, prehodnem obdobju, v katerem smo še vedno? Hvala lepa. Hvala lepa. Res je. Obstaja eh, možnost obstajajo možnosti za nacionalne države, da sprejemajo svoje zakonodaje, eh, ki so, in od novembra 2014 dve tretjini teh držav, torej pri teh dveh tretjinah mora SSM odločati, kaj lahko ostane, kakšne opcije so možne. Torej, ukvarjamo se sedaj s tem. Skušamo zagotiti, zagotoviti seveda čim večjo stopno harmonizacije. Želimo pa, da se ta harmonizacija iz, izvede v skladu z ustreznimi pravili. Imamo posebno delovno skupino in ta delovna skupina pripravlja predloge in lahko povem, da sem optimistična in prijetno presenečena, saj ugotavljam, da je ogromno dobre volje vloženo v to delo, v vse te napore in menim, da je večina teh eh, nacionalnih razlik eh, take narave, da jo eh, bo mogoče harmonizirati. In eh, recimo danski kompromis, kako se lahko eh, zagotavljajo posojila za varovalnicam oziroma kakšen je režim aktive. Eh, odloženih eh, posojil, kakšna je njihova obdočitev. ki bi se potem lahko uporabile v prihodnih dobičkih in ti prihodni dobički se, se lahko potem še naprej vključeni v lasna sredstva eh, banke. To so pomembne eh, možnosti za manevrsko, eh, to so pomembne možnosti, ki omogočajo manevrski prostor bankam. In potem je pa tu še manjša eh, desetina takih pravil, ki so nekoliko teže za obravnavo. Izvedli smo oceno učinka, rezultati bodo znani v naslednjih dneh in vsakec, ko je ta učinek pomemben, bomo upoštevali legitimna pričakovanja bank, ki pričakujejo, da bo še naprej lahko uporabljale te nacionalne možnosti, ki so včasih bolj fleksibilne. No, upam, da bomo na koncu prišli do neke stopne eh, harmoniziranosti in po, eh, videli bomo, ali bo mogoče harmonizirati te različne opcije, ki jih imajo posamezne države. Ne vem pa, kakšen bo končni učinek in ne vem, kakšna. Eh, Eh, bo končna odločitev nadzornega odbora o bolj zapletenih eh, eh, rešitvah posameznih držav. Ampak lahko povem, da so trenutno razprave zelo kakovostne in to je vzpodbudno. Hvala. Lepa, seveda bo parlament zanimala ta presoja vpliva, ki ste jo navedli. Peter Simon, najlepša hvala, gospa Noj, za vašo predstavitev in za vaše odgovore na vprašanja predvsem Svena Gigolda, ki so se nanašala na majhna in srednja velika podjetja in na Anakredit. Rad bi se navezal na to vprašanje. Manjše banke eh, pravijo, da čeprav so bili eh, podatki prilagojeni v okviru Anakredita, kljub temu pri posojilih nad 25 eh, tisoč evri eh, potrebujejo eh, na 150, do 150 podatkov in to je povezano z seveda veliko dela in vaša ustanova še zmeraj ni utemeljila, zakaj so vsi ti podatki eh, potrebni. Ni bilo nobenega posveta na to temo oziroma nobenega postopka, ki bi utemeljil eh, ta obseg podatkov. Danes eh, ali pa po tem sestanku bi nam lahko pisno obrazložili za čim upravičujete eh, ta obseg podatkov, ki zahteva toliko eh, dela. Drugo vprašanje pa se nanaša na komunikacijo z eh, bankami. Ravno kar sem dobil pismo Združenja bank iz Vestfalije, ki govori o pristojbinah za nadzorni mehanizem in sicer za leto 2015. Eh, banke iz eh, tega združenja morajo podati eh, oziroma morajo posredovati podatke v zvezi z tem. Pri tem se nanašate na neuraden nemški prevod. Torej, kje vidite tveganje, če se upirate na neuradne prevode? Ali eh, boste torej eh, nadzirali situacijo posredno ali pa boste poskrbeli za neposreden nadzor v državah članicah v eh, jeziku države, kjer se banke nahajajo? V kakšnem časovnem okviru menite, da bi to lahko uresničili? Well, uh, regarding Ja, kar zadeva Ana Kredit, lahko le potrdim to, kar sem povedala že prej. Ugotovili smo, eh, kakšen obseg podatkov potrebujemo, eh, katere granularne informacije eh, moramo zbrati in to je bilo določeno že vnaprej. Kar zadeva analizo stroškov, Eh, ta je bila izvedena na ravni nacionalnih centralnih bank, ne na ravni nadzornega odbora. Kaj ti, eh, to je bil projekt eh, centralne banke, ki je bil uveden že pred uvedbo SSM-a. Ta postopek v tem trenutku ne predvideva javnih posvetov, ampak ECB trenutno pripravlja spletno stran na temo Ana Kredita, ki je namenjena komunikaciji z deležniki. Na ta način želijo zbrati informacije eh, tudi od eh, javnosti, in eh, oblikovati načrt za prihodnost. Poleg tega pa želijo na ta način zagotavljati tudi uh, ustrezno podporo uh, v okviru pogosto zastavljenih vprašanj. Torej, pozivam vas, da zastavljate vprašanja in da pozavete nacionalne nadzornike, da uporabljajo ta uh, nov spletni portal. Kar zadeva nadzorni odbor, smo nekoliko deljenega mnenja, kar zadeva raven eh, granularnih informacij, ki jih potrebujemo. Nekatere države, nekateri nadzorniki in nekatere banke se zdi, imajo predvsej eh, stroge zahteve. Torej je dobro, da upoštevamo mnenje vseh deležnikov. In prepričana sem, da če bo veliko pripomp, V zvezi s tem bo Evropska centralna banka to zagotovo upoštevala. Lahko si predstavljam, eh, da bi si eh, želeli eh, več zaves na to temo, ampak to ni naš projekt. Kar pa zadeva prevode, ja. Vprašanje jezikov v Evropi je zapletena tema in to je najbrž bolj zapletena tema, kot smo eh, pričakovali. To zahteva eh, več eh, virov, kot smo predvideli. Gre pa tudi za delitev na del enotnega nadzornega mehanizma, ki je v pristojnosti Evropske centralne banke in drugi del, ki je v pristojnosti nacionalnih bank. Torej delež podatkov prihaja iz strani nacionalnih nadzornikov in del podatkov iz Evropske centralne banke. Veliko stvari prevajamo, ampak če menite, da še kakšen prevod manjka, potem nam to povejte eh, in videli bomo, kaj lahko storimo, ali to uh, spada uh, v pristojnost nacionalnih nadzornikov v okviru SSM ali pa uh, v pristojnost Evropske centralne banke, kar zadeva odnos Evropske centralne banke z nacionalnimi bankami, ki uh, želijo, da se jih naslavlja v uh, lastnem jeziku moram povedati, da se za to močno zauzemam, e, tudi ko gre za elektronska sporočila ali pa za priloge k elektronskim sporočilom. Kaj ti e, zavedamo se, kako zelo je to pomembno. Potem je komunikacija tudi nekoliko uh, manj uradna, ampak uh, včasih se zdi, da temu posvečamo premalo pozornosti. Ampak prosim, povejte nam, kaj je potrebno prevesti in to sporočilo bom posredovala naprej. Hvala lepa. Günar Hotmark. Hvala lepa. Veliko vprašanj, ki so vam bila zastavljena, se je nanašalo na to, eh, kaj moramo spremeniti, eh, česa ni potrebno spremeniti, ampak jaz bi rad bolj eh, splašen pregled. Razpravljamo o tem, ali je kozarec poln. Polprazen ali polpoln. Če si ogledamo evropski bančni sektor danes, Če se ogledamo vso eh, novo zakonodajo na področju eh, kapitalskih eh, zahtev ali pa na področju reševanja in sanacije bank, če se ogledamo veliko bolj enoten nadzor, ki smo ga vzpostavili, potem me zanima, kje so po vašem mnenju prednosti in slabosti evropskega bančnega sistema. Če pustimo ob strani, da morajo določene države članice zakonodajo še izvesti. Zanima me, eh, kakšno je stanje danes v primerjavi z situacijo pred petimi leti in eh, s katerimi šibkosti bančnega sistema bi se morali spopasti. Če začnemo z zakonodajo in potem preidemo eh, na sanacijo bank. Kar zadeva zakonodajo je bilo eh, veliko prizadevanj za eh, boljšo zakonodajo na, eh, v okviru bančnega sektorja. Vendar pa še, smo še v prehodnem obdobju, kar zadeva direktivo o sanaciji in reševanju bank, pa tudi kar zadeva CRD4. Torej, imamo boljšo zakonodajo in tudi strožjo zakonodajo, vendar pa bo eh, trajalo še nekaj mesecev in let, da bo ta zakonodaja tudi dejansko uveljavljena. Kar pa zadeva bančni sektor, so vse banke evropskega območja napredovale. Prilagajajo eh, se spreminjajočemu eh, zakonodajnemu okviru. pri tem eh, seveda morajo okrepiti eh, svoj eh, kapital. Vendar pa se bančni sektor srečuje z velikimi izzivi in sicer se evrske banke soočajo z razmeroma nizko donosnostjo. Tukaj gre za ciklične učinke in eh, ti eh, so posledica še zmeraj eh, šibke gospodarske rasti, gospodarske uživitve. Poleg cikličnega razvoja pa je težava tudi v hitrosti prilagajanja novim podjetniškim modelom. Drugi izziv ki je ključnega pomena predvsem za banke v bolj izpostavljenih državah, pa se nanaša eh, na eh, problematična sredstva in eh, na slabe naložbe iz preteklosti. In to ogroža položaj bank in njihovo sposobnost, posolilo dejalno sposobnost. Seveda je to eh, povezano z različnimi uh, vzroki, uh, z slabimi bančnimi praksami, z slabo gospodarsko situacijo, z uh, neustreznimi oziroma pomankljivimi pravosodnimi sistemi v posameznih državah članicah uh, na tem področju in tako naprej. Torej, nizka donosnost in pa in pa veliko uh, razvrednotenih sredstev oziroma slabih naložb iz preteklosti vpliva na uspešnost eh, bank in na njihovo uh, kapitalsko sposobnost zagotavljanja posojil. Seveda pa je bil dosežen velik napredek v primerjavi z situacijo v preteklosti. To na vsak način. No, to so dobre novice gospod Maurides je naslednji na vrsti. Hvala lepa, gospod predsednik. Imam tri izjemno kratka vprašanja. Izjemno kratka. Ta tri vprašanja so medsebojno povezana, hkrati pa se osredotočajo bolj na gospodarstvo kot na računovodstvo. Če uporabljamo uh, zbrane podatke, lahko ugotovimo, da se eh, v specifičnih državah pojavljajo specifični problemi. Naj vam navedem primer Cipra. Več kot 50 odstotkov posojil eh, na Cipru v tem trenutku je nedonosnih. Kljub temu pa imajo banke na Cipru dobiček. Kakšen je vaš odgovor? Moje, dru moje drugo, tretje, eh, kratko vprašanje. Grške banke, ki delujejo na Cipru, ali menite, da bo, eh, da bo morebitni grški stečaj eh, vplival eh, na situacijo na Cipru, ali bomo imeli probleme v zvezi s tem? In še moje tretje vprašanje. Kot ste dejali v svoji uvodni izjavi, bi bil političen dogovor uh, glede Grčije zadovoljiva rešitev. Moje vprašanje pa je, ali res menite, da bi podaljšanje programa uh, preprečilo odtok kapitala iz uh, grškega bančnega sistema. No, to je vse. Kratka vprašanja, ampak težka. Uporaba podatkov. Podatkov, ki se ne nanašajo na specifične probleme v specifičnih eh, državah. Seveda, zbiranje podatkov to je šele izhodišče. Potem šele lahko izvedemo nadzor. Potrebujemo dobre podatke, eh, dobra merila, da lahko eh, sprejmemo oziroma izvedemo presojo. To je odgovor na vaše prvo vprašanje odnos uh, med uh, dobičkom oziroma razmerje med dobičkom in pa nedonosnimi uh, posojili. Tukaj gre za kritje nedonosnih posojil. To je vprašanje, ali je to kritje zadostno ali ne. Tako pri tem vprašanju, kot tudi pri drugih vprašanjih, bomo poskušali graditi na najboljših nadzornih praksah. Ena izmed držav ima zelo dobre izkušnje eh, z to vrstnim eh, preverjanjem eh, kritja za nedonosna posojila in ta država je Irska. Ogledali si bomo, kako to počnejo tam. posledice za Cipr v primeru stečaja grških bank. Enotni nadzorni mehanizem je bil veliko pomoč eh, na tem področju. Tako Cipr, kakor tudi Grčija eh, sta eh, v eh, tem mehanizmu in zato bo eh, težave lažje rešiti tudi, če se pojavijo. podružnice grških bank so, uh, imajo zagotovljeno zelo dobro kritje in so stalno likvidne. Kar pa zadeva političen dogovor, to ni znanost. Jaz sem samo nadzornica, kot sem vam povedala prej. Nadzorniki ocenjujemo situacijo, ocenjujemo tveganja, in potem sprejemamo odločitve glede na pravni okvir. In uh, to je ustrezen pristop tudi v primeru tovrstnih vprašanj. Hvala lepa. Gospod Murezan, najlepša hvala. Dve kratki vprašanji, ki se navizujete na dva trenda, ki smo jim priča v bančnem sektorju. Najprej povečana izpostavljenost bank eh, nacionalnemu dolgu, še prav posebej v ever, evrskem območju. Tukaj govorim torej o bankah, ki so del sistema SSM. Moje prvo vprašanje, ali ima SSM oceno tveganja, ki jo predstavlja izpostavljenost bank eh, državnemu dolgu. Ta povečana eh, prosim za tišino v dvorani, pravi eh, predsednik. Poleg tega pa je to povezano tudi z ničnim tveganjem v primerjavi. Eh, Drž, eh, v primeru eh, državnega dolga. Ali obstajajo omejitve, koliko državnega dolga lahko prevzamejo eh, banke, ali pa razmišljate o drugačni oceni tveganja? To je povezano tudi z gospodarsko dejavnostjo eh, v Evropi. Moje drugo vprašanje pa se nanaša na eh, izvenbilančno izpostavljenost bank oziroma eh, izpostavljenost, ki se veže na izvenbilančne postavke. Tudi ta izpostavljenost se je ukrepila v preteklih letih. Ali imate kakšen namen, da bi te izvenbilančne postavke tudi vključili v uh, regulatorni mehanizem? ali banke uporabljajo izven bilančne postavke, zato da bi se izognile eh, izpolnjevanju kapitalskih zahtev. Hvala lepa. Vas lahko prosim za mir v dvorani. Uh, Hvala lepa. Kar zadeva izpostavljenost državnemu dolgu. Povedala sem že, da smo se veliko naučili v času krize. Izpostavljenost eh, državnemu eh, dolgu eh, seveda ni brez tveganja in zato je potrebno zastaviti tudi omejitve delo na tem področju se je pričelo eh, že v okviru bazelskega odbora in upam, da bomo imeli mednarodne standarde na tem področju, kajti bolje bi bilo, če bi imeli mednarodna pravila, ki bi jih lahko izvajali tudi v Evropi. Torej bomo videli, kaj se bo zgodilo. Seveda bo potrebno postopno uvajanje novih pravil, kajti ne želimo ustvarjati problemov z eh, preveč eh, brutalnimi spremembami. Ampak še nekaj časa eh, poudarjamo, da ta sredstva niso netvegana in da je potrebno zaradi tega to tudi ustrezno upoštevati tako, da bomo lahko vzpostavili eh, boljšo eh, situacijo tudi na tem področju. Kar pa zadeva izven bilančne postavke in izpostavljenost povezano s tem, najbrž eh, nismo poskrbeli za zadostno obveščanje v okviru obsežnega pregleda v zvezi s tem, ampak izvedli smo oceno izven bilančne izpostavljenosti bank, še prav posebej, ko gre za izvedbene instrumente in uh, ugotovili uh, smo, da je ta izpostavljenost precej uh, velika. To je bilo izvedeno v skladu z metodologijo EBE. Banke, ki uh, so uh, izpostavljene na področju izven bilančnih postavk, izvajajo ocene na osnovi šestih kriterijev. In uh, stresni te testi so izvedeni uh, z upoštevanjem možnosti uh, stečaja uh, največjega deleža izvedenih instrumentov. Torej, to skrbno nadzorujemo. Mač. Najlepša hvala. Seveda določila glede državnega dolga eh, so zakonodajno vprašanje in eh, to je v pristojnosti zakonodajalcev, ne nadzornikov in pet predsednikov se že temu posvetilo. Nina Džil. Hvala lepa. Gospod predsednik, samo nekaj kratkih vprašanj, kajti na veliko vprašanj ste že odgovorili. Ali menite, da imamo pravo razmerje med eh, zakonodajo in dostopom eh, do sredstev strani podjetij in eh, pa državljanov. Nekateri so zaskrbljeni, kaj ti menijo, da imamo preveč predpisov v Evropski uniji, še prav posebej v primerjavi z ZDA. To bi lahko dalo tujim bankam večjo konkurenčno prednost. Kakšno je vaše mnenje? Evropsko gospodarstvo je v večji meri odvisno od eh, bančnega financiranja kot pa eh, ameriško gospodarstvo. Kakšno je razmerje med bančnimi eh, posojili za realno gospodarstvo in pa za majhna in srednja velika podjetja? Zdi se mi, da obstaja jojo velike razlike eh, med eh, situacijo na tem področju za majhne in srednje velika podjetja v Nemčiji in pa v Španiji. Eh, potem pa je tukaj še SMU in ta sistem je potrebno, poskrb, je potrebno narediti bolj pregleden in zato smo v Združenem kraljestvu eh, poskrbeli za eh, bolj jasna pravila, zato da bi ta sistem eh, postal bolj pregleden. In zaradi tega smo vzpostavili tudi register za listninjanje. Ali menite, eh, da smo dosegli napredek na tem področju v primerjavi z preteklostjo? Kar zadeva učinek eh, na ulagatelje, eh, na posojilo jemalce, mislim, da nimamo preveč pravil v Evropi. V Evropi imamo uh, veliko bolj, uh, veliko, daljši, uh, veliko daljše obdobje za postopno uvajanje uh, CRD4. V ZDA je, bil, je bilo to časovno obdobje precej krajše. Zato, ker smo bolj velikodušni glede tega, prosimo banke, ki še zmeraj zaostajajo, na eh, področju eh, slabih naložb iz preteklosti, da se novi situaciji prilagodijo, kajti tiste banke, ki so dobro eh, kapitalizirane, tiste zagotavljajo posojila realnemu gospodarstvu. Slabo kapitalizirane banke pa ta posojila zagotavljajo zgolj v določenih, v določenih obdobjih. Takoj, ko se pojavi kriza, pa eh, te banke, pa si te banke več ne morejo privoščiti, eh, da bi zagotavljale posojila. Torej, mislim, da nimamo eh, preveč zakonodaje, ampak da imamo zelo dolgo obdobje prilagajanja in da je bilo financiranje realnega gospodarstva še zmeraj možno. Zagotoviti pa moramo, da eh, se bodo banke eh, spopadle z nedonosnimi posojili, z razvrednotenimi sredstvi iz preteklosti in rešile ta problem. Obstajajo seveda tudi razlike v eh, posojilih za majhna in srednje velika podjetja v različnih državah članicah. To je odvisno od gospodarske situacije v posamezni državi, od rasti od gospodarske rasti. Eh, mislim, eh, da EBA zmanjšuje razlike, ampak eh, seveda jih ne moremo posem izničiti. Kot ste dejali, moramo poskrbeti za napredek. In prime, eh, v sodelovanju z Angliško centralno banko moramo razviti varno in pregledno uh, listninjenje, ki bo omogočilo zagotavljanje posojil majhnim in srednjim velikim podjetjem. To je zelo dobra ideja, ki bi jo lahko uresničili. Seveda bo uh, pomagal ta registr, ampak spet smo pri vprašanju zbiranja podatkov za eh, ta register. Eh, tu moramo spet najti pravo ravnotežje. Ko bo šlo za dodatne podatke, ki jih bodo morale zagotoviti banke. Ampak seveda, ko govorimo o financiranju majhnih in srednje velikih podjetij, seveda govorimo o majhnih in srednje velikih eh, bankah. Poročanje je seveda zelo pomembno, hkrati pa tudi breme. Gospod Marijas. Ευχηθήκατε να υπάρξει λευκός καπνός στη... Gos... Hvala lepa, gospod predsedojoči. Govorili ste o možnosti, eh, da bi se pojavil beli dim eh, pri pogajanjih trojke, ampak trojka želi še strožje pravila eh, v Grčiji, recimo na področju pokojnin, upokojevanja in tako naprej. Rečeno je bilo, da če ne bo eh, podpisan sporazum, potem Evropska centralna banka ne bo več eh, financirala eh, grških bank z pomočjo nujnega mehanizma. 2. aprila sem prijel vaš odgovor na svoje vprašanje. Zakaj eh, ste takrat eh, grškim bankam eh, naročili, da ne smejo prevzimati obveznic javnega sektorja? Potrebno je zagotoviti enako obravnavo grških bank in drugih bank v evrskem območju, kar zadeva nadzor. Moje vprašanje je predvsej preprosto. Če ne bo sprejet sporazum med Grčijo in pa eh, posojilodajalci, če ne bo več eh, izvajanja eh, programa trojke v Grčiji, ali bo potem Evropska centralna banka še naprej financirala grške banke iz sistema nujnega mehanizma ali pa bodo kriteriji spremenjeni. Čeprav Grčija ni vezana na memorandum. Če ne bo več memoranduma za Grčijo, ali se bodo zadeve spremenile, ali pa to sploh ne bo ne imelo nobenega učinka. Question, Še zadnje vprašanje, gospod Zarenopoulos. Gospod eh, predsednik, najlepša hvala. Že dolgo sem na seznamu govorcev. Tri teme bi rad naslovil. Najprej Grčija. V okviru nadzora eh, komentirate tudi politiko v Grčiji, recimo dokapitalizacijo bank v okviru memoranduma ali pa spremembo eh, javnega dolga v državni dolg. V okviru memoranduma je prišlo do tega, da so eh, ljudje eh, v Grčiji obobožali. Eh, lačni so in ne morejo več odplačevati posojil. Sedaj pa naj bi sprejela nove ukrepe država, trojka pa zahteva še več. Želijo, da postanejo državljani še revnejši. Veliko je bilo že dražb, ljudje so morali prodati stanovanja in hiše. Vaš nadzor bank je povezan z osiromašanjem grškega naroda. Tako je še težje zagotoviti posojila v Grčiji. Številne grške banke prodajajo vrednostne papirje po preniski ceni in vlagatelji potem zahtevajo izplačilo celotne vrednosti in pri tem uh, dosežejo velik dobiček. In to vodi v številne samomore, kajti ljudje enostavno več niso sposobni odplačevati dolgov. Kaj menite o ustanovitvi eh, tako imenovane slabe banke, ki bi lahko prevzela eh, ta nedonosna posojila? Well, naj najprej povem, da eh, seveda razumem težave grških državljanov v tem trenutku. In o tem smo večkrat razpravljali eh, že eh, v zasebnih pogovorih z grškimi nadzorniki, torej ne zanikam, da so ljudje v velikih težavah ampak jaz eh, nimam eh, nobene neposredne povezave z ELAT, to je monetarni del eh, sistema EBA. Vi, zakonodajalci, ste se odločili, da želite ločiti politiko nadzora. In ko obravnavamo grške banke, jih obravnavamo enako kot tudi vse druge banke v uh, okviru SSM-a. Obravnavamo jih povsem enakopravno. Gre za dosledno obravnavo eh, primerov, pri tem pa seveda upoštevamo specifičnost eh, posameznih držav članic. Torej, to se sploh ni spremenilo. Seveda, ko odločamo o srebu za grške banke, seveda upoštevamo politiko v eh, Grčiji, ampak ti nadzorniki so svoje delo upravljali že prej. Opravili so uh, zelo uh, dobro delo in uh, zato tukaj ne gre za nič novega gradimo le na procesu nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja, ki obstajajo že v preteklosti. Kaj pa zadeva nedonosna posojila? Seveda se zavedam, da je to veliko več kot zgolj bančni problem. In eh, obstaja več različnih vidikov. Kot sem omenila že prej, bomo poskušali oceniti situacijo, ogledali si bomo, ali bi lahko eh, sistem, ki so ga uporabili na Irskem, eh, uporabili tudi v drugih državah članicah. In če se bomo za to odločili, potem bomo irskim nadzornikom eh, naročili tudi, eh, da ustrezno posredujejo svoje znanje. Lisninjenje, to bi lahko bila rešitev ali ne, odvisno od posameznega primera, uh, ker pa zadeva slabe banke, ja, to bi lahko bila rešitev, ampak vse skupaj se je potrebno ogledati z zakonodajnega vidika. Javna slaba banka mora eh, biti spremljiva tudi za eh, generalni direktorat za konkurenco v Evropski komisiji. Najlepša hvala za to razpravo. Eh, druga javna predstavitev pa bo potekala 19. oktobra. Seveda bomo več informacij posredovali, ko se bomo odločili za temo in takrat vam bomo posredovali tudi vprašanja. Najlepša hvala, da ste prišli k nam. Thank you. Sorry, there was a small problem. Hvala lepa. Se upravičujem, manjšne težave smo imeli z eh, glasovalnim seznamom. Sedaj pa lahko pridemo k glasovanju in eh, začeli bomo z testom. Torej, kdo nima s seboj svoje glasovalne kartice? Dvignite roke. Samo pervonč perec. Dobro, to si bomo zapisali. Sedaj pa testno glasovanje. Glasujemo. Torej, gospa Beres bo tudi glasovala, pa nima glasovalne kartice. Prosim, da to ustrezno upoštevate. Konec glasovanja. Dobro, vse v redu, torej bomo začeli z glasovanjem. Najprej poročilo Svena Kigolta na temo statistike skupnosti glede plačilne bilance in začeli bomo z kompromisom A v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Drugi del. Za? Proti? Bomo preverili drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. predlog spremembe 22. Kdo je za? 22. Na tretji strani. Ne. Drugi so brezpredmetni, glede na moje informacije. Torej 22. 22, kot sem že dejal, kdo je za? Proti. Zdi se, da je predlog sprejet, ampak bomo še preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Ja, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog B za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog C za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 27 za, proti, bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 27. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 28, o tem ni potrebno glasovati. 4, kdo je za, proti, bomo preverili. Zdi se, da je predlog zavrnjen. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti. Bomo preverili. Glasujemo. Mislim, da je zavrnjen, ampak prej sem se zmotil, tako da bom raje preveril. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32 za, proti vzdržanje sprejeto. 33 za, proti vzdržanje sprejeto. 34 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog D za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog E za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog F za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 8 za proti bomo preverili. Bomo preverili predlog spremembe 8, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9 za. Proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 1 za. Proti vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem besedilu, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujemo po imensko glasovanje ponovno. Konec glasovanja. Sprejeto sedaj pa moramo glasovati še o odločitvi, da pričnemo z pogajanji z svetom v skladu z eh, členom 73, kdo je za, proti. Bomo preverili. Glasujemo. Še nekaj kolegov ni glasovalo. Konec glasovanja. Sprejeta z absolutno večino, tako da lahko pričnemo z pogajanji s svetom. Najlepša hvala in čestitke eh, poročevalcu. Sedaj pa prehajamo k eh, poročilu oziroma mnenju Jorgosa Kircusa o Evropskem strukturnem in investicijskih skladih kompromisni predlog A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejem besede za, proti, bomo preverili, predlog sprejem besede, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 13, 14, 17 in 20 so s tem brezpredmetni. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 11. Za? Proti? Bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 13 ne, ta je brezpredmeten, 15 za, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani, sprejeto in 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti zavrnjeno mislim, ampak bomo preverili. Elektronsko glasovanje, konec glasovanja, sprejet, ne, zavrnjeno, rezultat je izenačen. Kompromisni predlog B, v več delih, prvi del, za vrnjeno proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto, tretji del za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 28 za, proti bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Gospa Bere, ste glasovali za, torej sprejeto. 29 za, proti bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. spet izenačen rezultat, tokrat zavrnjeno. 30 za proti. Prosim, dvigujte roke. Elektronsko glasovanje. Ne, sprejeto se upravičujem. Kompromisni predlog C. Prvi del, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog D z ustnim predlogom spremembe. Najprej kompromisni predlog D. Ne, najprej predlog spremembe 39. Predlog spremembe 39. Kdo je za? Proti. bomo preverili. 39. Elektronsko glasovanje. Predlog spremembe 39. 39. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej kompromisni predlog D z usnim predlogom spremembe. Kdo je za? Usni predlog spremembe proti bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej sedaj bomo glasovali o kompromisnem predlogu D, brez ustnega predloga spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, bomo preverili, glasujemo. Lahko jo poskušate prepričati. Konec glasovanja. Sprejeta. 46 s tem brezpredmeten in smo pri 48 za, proti vzdržani sprejeto, 47 za, proti vzdržani zavrnjeno, izvorno besedilo za, proti vzdržani sprejeto, 49 za, proti vzdržani sprejeto, 51 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno, 52 za proti vzdržani sprejeto, 53 za proti bomo preverili predlog spremembe 53. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog F z ustnim predlogom spremembe. Najprej glasujemo o ustnem predlogu spremembe, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 60, kdo je za, proti, zdržani, bomo preverili. Predlog spremembe 60, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem besedilu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. uh, and, uh, Konec glasovanja. Glede na izredne razmere v evroskupini bomo predstavili naslednjo točko na dnevnem redu. S tem je torej naša seja zaključena. Naslednja seja pa bo v sredo 15. julija ob 15. uri, nadaljevala pa se bo v četrtek zjutraj. Najlepša hvala, seja je s tem zaključena.